Gospod predsednik, spoštovani člani odbora, najlepša hvala. Ko sem prejšnji teden dejal, da se veselim, da se bom ponovno sestavil z vami, kot veste, v angleščini pogosto pravimo, da moramo biti previdni glede tega, kar si želimo. Ampak eh, ponovno sem tu, vesel sem, da sem ponovno z vami in uh, mislim, da je to prvi polog uh, v postopku, ki mislim, uh, da bo postalo tesno sodelovanje z vami. Mislim, da ste videli moje odgovore na dodatnih 23 vprašanj. Preden začnem pa, če dovolite, bi stopil korak nazaj in vas prosil, da si da trenutek za trenutek zamislite, da smo v letu 2019. Približujejo se naslednje evropske volitve. Približuje se konec eh, komisije gospoda Junkarja. Oziroma, morda bi bilo bolje, če bi rekel, da se približujemo koncu prvega mandata Junkarjeve komisije. Zastavimo se vprašanje, kakšno sporočilo smo poslali državljanom, kaj smo dosegli v okviru finančnega por portfelja. Kakšna je velika vizija leta 2019? Evropska unija, evropsko gospodarstvo je ponovno v porastu, situacija je boljša tudi za mlade. Gospodarske razmere, ki so jih utrpele države, predvsem na jugu in vzhodu Evrope, so bile odpravljene, države ponovno okrevajo, Evropska unija je močnejša in bolj kohezivna. Je tudi bolj odzivna na gospodarske in politične pomisleke naših državljanov. Naša unija je poleg tega še vedno družina 29 držav članic, vključno z Združenim kraljestvom. Obnovili smo finančno stabilnost in vzpostavili močno bančno unijo. Ta dva elementa sta odigrala pomembno vlogo pri, večji in močnejš, pri večjem in močnejšem evrskem območju in pri stabilnosti evra kot svetovni valuti. Če dalje več držav se je odločilo pristopiti k bančni uniji. Zaupanje in vzajemno spoštovanje sodelujočih in nesodelujočih eh, držav je prispevalo k eh, dobremu delovanju enotnega bančnega območja. Banke imajo prav tako močnejše bilance in spet lahko posu, ponujajo posojila preostalemu gospodarstvu. To nam je uspelo zaradi tega, ker smo uspeli zagotoviti uravnoteženost strukturnih reform. Državljani zaupajo bankam, ker so prepričani, da so njihove uloge varne. ECB je pripoznana kot svetovni nadzornik. Stresni testi Evropskega bančnega organa uživajo veliko zaupanje in ponujajo dobro oceno, ki jo spoščujejo vsi. Potrošniki uživajo številne koristi, naprimer nizke stroške, ko gre za pokojnine in eh, zavarovalne police. 60 let po sprejetju rimske pogodbe tako ponovno vidimo, da je vzpostavljen pravi enotni trg tudi za kapital. Vlagatelji zaupajo v enotni okvir in to je pravi okvir za integriran, dobro urejen, transparenten in likviden kapitalski trg v vseh 28 državah članicah. Poleg tega je Evropa ponosna na svoj sistem trgovanja na področju finančnih storitvah, ki preprečuje neodgovorno tveganje in trgovanje na kratki rok, ki smo mu bili priča do sedaj, ki omogoča podjetjem, da so inovativna in pametno vlagajo na dolgi rok. Ponosni smo na obliko in izvajanje mednarodnih standardov, ki urejajo svetovni finančni sektor, torej pravila, ki se uporabljajo povsod v naših rastočih gospodarstvih. Zelo pa smo ponosni predvsem na rast MSP-jev. Mala in srednje velika podjetja sedaj imajo dostop do financ ki, na podlagi svojih uh, uspehov in ne, podlagi, ne na podlagi države, iz katere izhajajo. Zaradi tega lahko konkurirajo z velikimi akterji in uh, tudi postavijo pod, pod vprašaj status quo ter zagotavljajo, da sta gospodarstvo in naša družba bolj varni. Sedaj pa si ponovno poglejmo leto 2014. Ne bom se pretvarjal, da naša pot ne bo trnova. Vem, da obstajajo močna stališča, ki jih nekateri trdno zagovarjajo, ampak mislim, da smo glede prihodnosti lahko optimistični. Številni gradniki, ki jih potrebujemo, so že na voljo. Če sodelujemo in ostanemo na poti, ki smo jo začrtali, mislim, da lahko zgradimo bolj odporno, stabilno in globalno konkurenčno industrijo finančnih storitev, ki lahko zagotavlja dolgoročno rast in zagotavlja boljše pogoje za evropske državljane in podjetja. Če nam bo to uspelo, bomo zagotovili finančno stabilnost, ki je predpogoj za makroekonomsko stabilnost in, ro, in rast. Tako bomo prispevali k gospodar, zdravju gospodarstva v evropskem območju in eh, evropsko gospodarstvo nasplošno. Seveda bo to pomenilo veliko dela v sodelovanju tudi s tem odborom. Še naprej bom delal na podlagi dela, ki ga je zašel gospod Barnje, zato da bi vzpostavil zaupanje in sodelovanje med komisijo in parlamentom in seveda tudi med državami članicami. Če bom od 1. novembra potrjen kot uh, komisar, je moja zaobljuba popolnoma enostavna. Bom evropski komisar za vseh 28 držav članic in sodeloval bom zna, z vami in delal tako trdo, kot le lahko, zato, da bi ta vizija postala realnost. Najlepša hvala.